vaše poročilo samo še prispeva k tej, odno, k tej skupni osnovi za naše skupno delo. Hvala lepa, komisar Ren, s tem smo zaključili razpravo o tej točki. Glasovali bomo jutro ob 11. uri 30 minut, naslednje pa je na vrsti ustno vprašanje oziroma vprašanje za ustni odgovor. Eh, sicer gre za uporabo načela subsidijarnosti po Lizbonski pogodbi. Pozdravljam gospoda Šefkoviča, eh, ki mi sicer ne sliši, ampak to ni važno. Najprej dajem besedo gospe Kohmerin za dve minuti. Ja, Hvala lepa. Ja, to vprašanje je zelo pomembno, tema je izredno pomembna. Vsi vemo, da so se pred izbunsko pogodbo vsi nacionalni parlamenti pritoževali, da 80 odstotkov zakonodaje prihaja iz Evrope, da eh, so nacionalni parlamenti samo tisti, ki žigosajo vse skupaj. Ampak to se je sedaj za izbunsko pogodbo spremenilo. Evropska unija je postala zaradi Lizbonske pogodbe bolj demokratična, eh, nacionalni parlamenti so dobili večje pristojnosti, to velja tako za Evropski parlament, kakor tudi za nacionalni parlament. Ampak nacionalni parlamenti so še, še vedno eh, pritoževali Češe, da je zraslo breme dela, da imajo na svojih mizah cele kupe dokumentov, da potrebujejo tedne za to, da se lahko odzovejo na vse te dokumente. Ampak pomembno pa je to, da nacionalni parlamenti vedno bolje razumejo, da imajo možnosti vplivati tudi na pobude Evropske unije. No, sedaj, eh, poti, eh, sedaj teče že, eh, sedaj je minilo že skoraj drugo leto po Eh, tem, ko je vstopila Lizbonska pogodba v veljavo in zato se nam je zdelo pravi trenutek eh, za to, da vprašamo, kako gleda komisija na sedanje razmere, ali je zadovoljna z odzivi iz nacionalnih parlamenta, kako komisija obravnava te odzive, ali ima dovolj odsebja in drugih virov, da obravnava te odzive in pa potem eh, pomembno je tudi to, kako Eh, je z regionalno ravnjo ali se dobro sodeluje z evropskimi odbori. Eh, torej, to so vprašanja, ki smo jih skupaj zastavili Mihajl Tojder, Andi Duff in pa jaz in veselim se odgovora komisarja. Hvala lepa, gospod Šefovič, da bi besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa poslancem za to vprašanje. Na ta način lahko predstavim, oceno komisije o izvajanju protokola 2 oziroma mehanizma za nadzor načela subsidijarnosti. E, ta mehanizem do sedaj dobro deluje, ne samo zaradi dobre priprave tako na strani nacionalnih parlamentov, kot tudi komisije, ampak tudi zato, ker odlično sodelujemo Eh, torej, odlično sodeluje komisija z nacionalnimi parlamenti. Dosedanje izkušnje so pokazale, da so nacionalni parlamenti dobro pripravljeni, da dobro uresničujejo pristojnosti, ki jim daje nova pogodba. Do konca septembra 2011 je komisija dobila 139 osnutkov zakonodajnih predlogov, ki spadajo eh, pod mehanizem nadzora subsidijarnega nadzora. Dobili Eh, smo tudi 61 mnen ki menijo, da zakonod predlagana zakonodaja ne spoštuje načela subsidijarnosti. E, eh, ampak eh, nikoli ni bil izpolnjen prak, prak, ki ga predvideva protokol 2, zato da bi uporabili tako imenovano oranžno kartico. E, Komisija meni, da sodelovanje s parlamentom ne smemo omejiti samo eh, na vprašanja subsidijarnosti. Komisija želi poglobiti politični dialog s nacionalnimi parlamenti eh, in eh, mehanizem za nadzor subsidijarnosti je samo en vidik tega dialoga. V ozadju političnega dialoga komisija odgovarja na več kot 600 mnen iz, na leto iz nacionalnih parlamentov, vključno z mneni o vsebini predlogov komisije. E, kakšno je naše osebje? To je bilo eno izmed vprašanj. Enota v generalnem sekretarjatu je posvečena odnosom z nacionalnimi parlamentom. E, vsak DG ima tudi e, koordinatorje za odnose z nacionalnimi parlamenti in to prispeva k izvanju mehanizma nadzora subsidijarnosti in prispeva k političnemu dialogu. Enako velja tudi za kabinete posameznih komisarjev. Sedaj pa prehajam na splošno oceno. Naj povem, da je ta subsidijarnostni nadzor eh, in pa ehm, mnenja komisije, sodelovanje z nacionalnimi parlamenti je redna tema na sestankih našega kolegija, ko sodeluje tudi s parlamentarnimi odbori. Kako je pravilno povedala poslanka, je zelo pomembno to, da so sedaj nacionalni poslanci bolj upleteni v razprave o evropski zakonodaji. Um, um, Vse je, razprave so veliko bolj podrobne, bolj kakovostne in uh, veliko bolj kakovostna so tudi mnenja, ki prihajajo iz nacionalnih parlamentov. Komisija si prizadeva za uh, vzajemen odziv, uh, Eh, na nedavnem zasedanju Kozaka je bilo povedano, da nacionalni parlamenti želijo, da bi bili bolj natančni glede nekaterih eh, vidikov, da si želijo bolj jasne razlage klauzul o subsidijarnosti v naši zakonodaji. Eh, in kaj lahko naredimo v naslednjih, v, nas, v prihodnje? Eh, torej, lahko bi razpravljali ne samo v posameznih odborih, ampak tudi v sektorskih odborih. S tem bi se povečalo zanimanje nacionalnih poslancev do evropske zakonodaje, eh, čutili bi večjo lastništvo te zakonodaje in bili bi tudi bolj pozorni pri prenosu zakonodaje v nacionalno zakonodajo. Torej, mislim, da mehanizem dobro deluje, politični dialog je pomemben, kajti na ta način dobimo Um, razumna negativna mnenja, pa tudi veliko spodbudnih mnenj, ki prihajajo iz nacionalnih parlamentov v komisijo. Pripričan sem, da se bo dialog še razvil in da se bo še povečalo število in kakovost mnen oziroma izmenjava mnen med komisijo in pa nacionalnimi parlamenti. Hvala lepa. Gospa Flašikova Benova, dve minuti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážený pán... Hvala lepa, gospa predsedujúča, dragi gospod komisár, kolegice in kolegi. V okviru eh, delenih poblastil načele torej subsidiarnosti pove, eh, kdaj lahko komisija govori državam članicam načelo subsidiarnosti, pa eni strani pomeni, varovanje pristojnosti držav članic, po drugi strani pa omogoča delovanje Evropske unije, kadar eh, državam članicam to ne uspe. Pristojnosti Evropskega parlamenta po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, sploh drugega protokola, je dejansko eh, tema poročila komisije, ki se ukvarja z načelom subsidijarnosti in njegovim uveljavljanju v institucijah eh, Evropskega parlamenta, sveta, komisije, odbora regije in tako naprej. In kaže, kako se uporablja to načelo uh, subsidijarnosti po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. Zdaj se moramo sredotočiti na nekatera vprašanja, ki se ukvarjajo z, z tem vprašanjem. Evropski parlament na nek način Eh, ščiti eh, to načelo in pripričuje subsidijarnost od leta 2009. Eh, države članice lahko obveščale komisijo, če njihova zakonodaj ni bila v skladu z načelom subsidijarnosti. Zato je pomembno, kako komisija obravnava vse te zadeve prihajamo na KHDI. Gospa Basesko ima kot prva besedo. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljam dejstvo, da sponovno govorimo o načelu subsidijarnosti, sploh glede na drugi protokol Lizbonske pogodbe, zdi se mi koristno, da spostavimo nadzorni mehanizem, ki omogoča spoštovanje petega člena pogodbe o delovanju Evropske unije. Natančno razdelitev povlastil med nacionalno in mednarodno ravnjo bo omogočilo srezno uporabo načela subsidijarnosti, pri čemer je treba vedno upoštevati posebnosti držav članic in njihovih razlik. Opozarjam na to, da Evropsko sodišče nima veliko nadzora nad uporabo tega načela. lahko samo prekliče nek eh, pravni akt, če ni dokaza, da je bilo uporabljeno načelo subsidijarnosti. Zato je zakonit nadzor ustrezen. Hvala lepa, gospa Bilbao. Gracias. Señor comisario, construir Europa implica. Gospod komisar. Treba je tudi ustrezno voditi. Govornica se je prekinjala, ker si želi, da bi komisar prisluhnil. Če dovolite, bom začela še enkrat. Izgradnja Evrope pomeni tudi vključevanje, rast in eh, razvoj, hkrati pa tudi upoštevanje načela subsidijarnosti. Tudi na vzgori treba graditi Evropo in zato je treba izboljšati odnose z regionalnimi institucijami. To je bil dober poskus, da bi prišli nekam, vendar niste prišli daleč. Regije in države lahko veliko prispevajo. Odbor za regije. Odbor, oziroma odbor regij je pozval k sprejemu nekih določil pri uporabi načela subsidijarnosti. V prejšnjem mesecu smo imeli ustno vprašanje glede tega, da nimate informacij o tem, kako obravnavajo regije. Ampak to ste dejali že leta 2010. Eh, veste, da odbor regij sprejema celo vrsto eh, mnen, a imate občutek, da se vse dobro dogaja, a nimate informacij. Niste opazili nobenih pomanjkljivosti, gospod Ferreira? Hvala lepa, predsedujoča v tej razpravi. O uporabi načela subsidijarnosti niče se ne moremo ignorirati in sicer, da celotna dinamika integracijskega procesa o uporaba vseh načel izbonske pogodbe, predvsem pa dnevna praksa, izvajanja evropske zakonodaje prinašajo ravno obratno, kot naj bi prinesla subsidijarnost. Eh, države članice morajo vedeti, kaj lahko storijo bolje in države članice morajo prevzeti to odgovornost. Če države članice ugovarjajo neki evropski zakonodaji, potem eh, morajo dobiti priložnost, da to naredijo. Lizbonska pogodba nam pa tukaj ne daje veliko zagotovil ko gre za spoštovanje oziroma uporabo načela subsidijarnosti. Proces sprejemanja je vedno bolj federalističen. Gre za organizacijo, ki, ki deluje od zgore na vzdol, vedno bolj, ko govorimo o Evropski uniji. Zato je treba bolj zagotavljati uporabo načela subsidijarnosti, tako da lahko ljudje v uniji povejo, kaj je najbolje za njih, ne pa da Evropska unija vsiljuje to, kar želi. gospod stoyanov gospa predsedujoča mislim da načelo v skladu s katerim lahko države članice načelo subsidiarnosti zahtevajo je nepregledno doslej še nismo imeli nobenega tako močnega govora, ki bi preprečil uporabo načela subsidijarnosti. To je bilo ustrezno urejeno z Lizbonsko pogodbo, vedoč, da eh, to v praksi ne bo delovalo. Dobro vidite, da proces sprejemanja odločitev v parlamentu zahteva nekaj mesecev in to samo v enem parlamentu. Lahko si izračunate, kaj to pomeni če upoštevamo 27 eh, parlamentov. Mislim, da načelo subsidijarnosti nekaj, kar mora najprej upoštevati podporo nacionalnih parlamentov, šele potem lahko pride do sprejema pravnih aktov. Gospod Kelly. Hvala lepa, načelo subsidijarnosti eden najpomembnejših eh, načel pri Evropski uniji in tukaj se je ponovno okrepila slabost in sicer države članice lahko na določenih eh, zadeve sprejemajo svojo zakonodajo, ne morejo kriviti Evropske unije za vse, ne morejo reči, da mora vse narediti Evropska unija, to je slabost, sploh smo to opazili v gospodarski krizi, Eh, saj marsikdo se bo strinjal, bi morali zadeve urejati bistveno hitreje in zaradi načela subsidijarnosti se to ne zgodi. Če govorimo o spremembi eh, pogodbe, potem bomo morali natančno govoriti o zadevah, tako da bomo našli ustrezno rešitev. Zato je spodbudno to, kar pravi komisar v obliki odgovorov parlamentov v povezavi z Lizbonsko pogodbo in načelo subsidijarnosti. In to velja tudi za mojo državo. Hvala lepa. Gospod Šehčoviš. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim vsem poslankam in poslancem za odziv na mojo uvodno predstavitev. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za zelo konstruktivni pristop k temu instrumentu. Te sodelovanje komisije in nacionalnih parlamentov pri tej zadeve. Dobro delovanje mehanizma za nadzor načela subsidijarnosti in ustrezna izvedba je v interesu vseh nas. Ne gre za blokiranje evropske integracije, ta mora postati bolj transparentna za državljane pa tudi bolj demokratična. Tako bomo zadeve približali eh, državljanom in eh, njihovim potrebam. Zelo pozdravljam tudi pozitivni odnos, eh, kar zadeva vlogo nacionalnih parlamentov ki so ključnega pomena, če gradimo inkluzivno Evropo, ker imamo nekaj kar je povezano z centrom Evrope, drugo pa kar je blizu državljana posameznih držav članic. Sodelovanje je bilo zelo prilodno, kot sem vam poskušal demonstrirati z številom eh, mnen in utemeljenih mnenj. In tako bomo tudi nadaljevali prihodnosti vprašanje glede odbora regij. Seveda sodelujemo z odborom regij tudi zelo tesno in ta odbor lahko igra zelo pomembno vlogo pri uporabi tega mehanizma in zagotavlja eh, spoštovanje interesov tudi lokalnih in regionalnih eh, oblasti. Zelo dober pristop omogoča mreža za nadzor nad eh, uporabo načela subsidijarnosti. Komisija pa lahko ukrepi analizo regionalnih vidikov v svojih eh, ocenah. Komisija lahko na ta način bolje analizira uporabo načela subsidijarnosti in eh, sorazmernosti tudi prihodnje. Povedati moram, da v skladu z protokolom o sodelovanju med odborom regije in komisijo. Komisija redno odboru posreduje komentarje njihovih eh, mnen, kar eh, zadeva mehanizem načela subsidijarnosti in eh, interese regiji. Tukaj moramo spoštovati pogodbo, ki je zelo jasna, ki pravi, da za vsak nacionalni parlament ali vsak zbor oziroma zbornico v, v neki skupščini velja uporaba načela subsidijarnosti, to pa je odvisno od organizacije posamezne državi. Kako se uporablja to načelo, to je bilo prvo in zadnje vprašanje. Komisija je bila dokaj učinkovita pri svojih eh, odzivih na zakonodajne predloge. Ni videti, da bi imeli problem. Eh, ni bilo problemov pri eh, spoštovanju vseh rokov. Ko se zakonodajni predlog pošle v parlament, se pošle tudi v nacionalne parlamente, ki se držijo roko v osmih tednih. Eh, nam nacionalni parlamenti lahko pošljajo svoje mnenja kar poskušamo zdaj narediti v komisiji, je, da biti bolj učinkoviti pri odzivih, eh, pravkar smo inštalirali nov informacijski sistem, ki omogoča bistveno boljšo beleženje vseh eh, prijetih odgovor in poskušamo izboljšati tudi naše odgovore nacionalnim parlamentom in bolj podrobno obravnavati njihova mnenja. po dveh letih začetka veljavnosti Lizbone ta mehanizem za nadzor nad eh, uporabo načela subsidijarnosti dobro deluje in eh, seveda bi bilo do, dobro še bolje vključiti Evropski parlament v to. Hvala lepa, gospod eh, komisar, sem se zaključila razpravo. Jutri bomo nadaljevali ob 9. do 13.30. Dnevni red je na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem zaključujem današnji.